predloge sprememb za besedilo, zato da bi izboljšali spoštovanje pravic intelektualne snine v Evropi. Hvala. Hvala lepa, komisar. To ste zelo lepo povedali. Hvala, gospa Galo. Hvala, kolegice in kolegi. Glasujemo jutri ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Ferreira in sicer pristop skupnosti k preprečevanju naravnih nesreč ter nesreč, ki jih povzroči človek. Besedo dajem gospodu Ferreri za 4 minute. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, komisar, gospe in gospodje. Lani smo v tisku večkrat lahko prebrali o vročinskih valih, sušah ter poplavah, ki so imele velike posledice za ljudi, ki tam živijo, lokalno gospodarstvo ter okolje. Ampak to ne velja samo za lansko leto. V preteklih se, sedmih letih smo vzpostavili solidarnostni sklad. Prejeli smo 62 vlog za denarno pomoč iz 21 različnih držav. Približno tretjina teh vlog zadeva nesreče iz kategorije večjih nesreč. Ob drugih nesrečah prošnje za črpanje sredstev niso bile vložene, čeprav so imele hude, dolgotrajne posledice za prebivalstvo, okolje in gospodarstvo. Škodo, škodo je težko oceniti. Nesreče so pogosto nepoštene. Najbolj prizadanejo tiste, ki so najbolj izpostavljeni, naj se bo to države članice ali najrevnejše v družbi. Zato imamo Evropski center za preprečevanje nesreč. Tam je posebna služba, ki mora preučiti šibke točke tistih, ki so najbolj izpostavljeni naravnim nesrečam v vseh državah članicah, še posebej v revnejših regijah, ki imajo manj kapacitet. Naravne nesreče v večini primerov imajo zelo hude posledice. Nesreče, ki jih storijo ljudje, pa povzročajo ljudje. Zato potrebujemo ustrezne politike, okoljevarstvene politike, zadostne kmetijske politike in tako naprej. Zato nekatere sektorske politike, naprimer SKP, so povzročile večjo izpostavljenost nevarnostem nekaterih regij in njihovega prebivalstva, zato je to treba popraviti, kajti te regije se sedaj v veliko primerjih zapuščajo. To je trend, ki ga moramo spreobrniti poskrbeti moramo, da bo prostor v EU uravnoteženo porabljen. To bo odločilnega pomena pri preprečevanju nesreč. Ta predlog vključuje veliko priporočil, veliko poslank in poslancev ter različnih odborov je prispevalo k temu ne samo poročevalcem, ampak tudi poročevalci v senci. Vsi so prispevali k temu, zahvaljujem se vsem, hvala vsem, da so bili dovzetni za poglobljeno razpravo v zvezi s tem. Nekatera priporočila bom omenil. Najprej potrebujemo sklad za preprečevanje nesreč v Evropski uniji. To mora sodelovati z drugimi instrumenti v EU. Še posebej moramo koordinirati ukrepe med različnimi državami članicami, zato da bi poskušali zmanjšati ti tveganje v najbolj izpostavljenih območjih. Potrebujemo več povezav med različnimi sistemi za zgodnje obveščanje med državami Evropske unije. Vzpostaviti moramo Evropski opazovalni urad za sušo in širjenje puščav. Potrebujemo tudi urad za spremljanje gozdnih požarov. Preprečevanje nesreč mora postati del našega miselnega vzorca. Potrebujemo pa seveda tudi solidarnostni sklad, zato da bodo vsi ukrepi, ki jih bomo sprejeli, lahko bolj prožni, bolje usklajeni ter bolj učinkoviti. Gospod predsedujoči, komisar, veliko resolucij smo že sprejeli o preprečevanju nesreč. Nekatera priporočila, ki so vključena v to poročilo, boste našli tudi v prejšnjih resolucijah. Ampak to samo govori o tem, da moramo resnično uveljavljati in začeti izvrševati te ukrepe. Žal je bilo zaenkrat storjenega zelo malo za to, da uveljavljamo ta pristop in komisija odgovornost je na vaši strani. Imate podporo parlamenta, imate podporo različnih odborov v parlamentu in upam, da boste to podporo lahko pretopili v realnost, kajti v tem parlamentu bomo glasovali o tem, na to pa bomo si prizadevali za to, da uveljavimo ta priporočila. Hvala. Pet vas je prosilo za besedo. Mr. Kelly, Mr. Mikolasic and Mr. Jar. Gospod Neves, se upravičujem. Gospa Neves, beseda je vaša. Isitra. No, no, no, Še enkrat začnite, prosim. Prvi je gospod Neves. Prva je gospa Patrao Neves. Predsedujoči se upravičuje. Hvala, gospod predsedujoči. Komisar. To poročilo opozarja, kako pomemben problem so naravne nesreče. Vedno več jih je, vemo, da jih povzročajo človeške dejavnosti. Vedno pogostejše so in vedno večji vpliv imajo na ljudi ter regije in države. To poročilo se posveča preprečevanju. Bila sem pripravljalka mnenja v odboru za kmetijstvo v zvezi s tem poročilom. Čestitati želim Žuao Ferreri za to, kako je sodeloval z drugimi poslanci v parlamentu pri pripravi poročila. V odboru za kmetijstvo smo se ukvarjali predvsem z vplivom poplav, suš in vročinskih valov na kmetijstvo. Portugalska je letos spet trpela zaradi teh pojavov. Seveda so bile poplave tudi na Madeiri, ki so stale več milijonov evrov. V Madeiri pa smo imeli tudi požare finančni stroški so bili zelo visoki. Zato moramo začeti izvajati predloge iz tega poročila. Prav tako potrebujemo Evropski sklad ter Evropski sistem usklajevanja ter skladnosti. Hvala. Gospod Luhan, minuta. Se felicit raportorul pentru munca depusă. Uniunea Europeană a e, cunoscut o creștere semnificativă în ceea ce privește numărul. Hvala, gospod predsednik. Evropa se je morala v zadnjem času spopadati z nenavadno velikim številom nesreč, to so poplave, požari. Vse to je vodilo do izgube številnih življenj, povzročilo je tudi veliko škode v državah članicah. Poškodovano je bilo ozemlje, drevesa, naravna zgodovina, pa tudi kulturna zgodovina v številnih državah. Zato je ključnega pomena da zagotovimo preprečevanje nesreč. To mora postati ključni del naših politik, kajti velike razlike obstajajo med našimi regijami. Vseeno pa moramo zaščititi raznolikost. Zagotoviti moramo ustrezne preprečevalne ukrepe, kajti nekatere države članice zaenkrat tega še niso spodne, sposobne storiti, zato moramo podpreti tiste, ki so v slabšem položaju. Hvala. Rešil klon. Gospod Kele. Kakor smo že slišali, so naravne nesreče in naravne nesreče, ki jih je povzročil človek, vedno številčne še v preteklih letih. Zato se soočamo z velikimi izgubami v lasnini ter življenju. Lani smo imeli poplave tudi v moji državi. Zahvaljujem se komisarju Barnijeju ter komisiji. Pokazali so veliko prožnosti pri zagotovljenju sredstva iz solidarnetskega sklada 13 milijonov. Žal pa nekateri niso pokazali enake prožnosti. V moji državi smo se strinjali, da potrebujemo umestne ukrepe tako, da spremenimo tok reke, zato da ne bi več prišlo do tega. Vseeno pa je organ za ribištvo tam nasprotoval temu. Sedaj so izpostavljeni novim poplavam, če bo do tega prišlo. To le kaže, kako mora komisija, kako je povedal poročevalec, pokazati svojo moč in svoj vpliv, zato da zagotovi, da se spremajo ukrepi, da bi olajšali posledice nesreče v prihodnosti, upam pa, da se to ne bo več zgodilo. Hvala. Naslednji je gospod Mikolašik. Važený pán predseda, pán komisár, priebehu úplne... Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisár, v zadnjem letu je bilo več držav članic prizadetih zaradi naravnih nesreč. To ni povzročilo le velike gospodarske škode, ampak je to vodilo tudi do velike izgube človeških življenj. Te nesreče so tako velike, da presegajo sposobnosti ene države članice, zato podpiram vzpostavitev solidarnostnega sklada EU. Povečati bi morali preglednost in mobilnost ter preglednost pri črpanju sredstva iz tega solidarnostnega sklada regionalni vidik bi moral biti zelo močan. Ne smemo izključiti regij, ki bi najbolj potrebovali to pomoč, kaj te naravne sile ne spoštujajo meja med regijami in državami. Potrebujemo tudi sodelovanje ter izmenjavo dobrih praks, še posebej pri čezmenih regijah. Gospod Jar, za minuto. Gospod Ja. Gospod Ja. Najlepša hvala, spoštovani gospod predstojoči. Naj omenim eno zadevo. Pravzaprav bi rad eh, dopolnil izvajanja pred govornikov. Govorimo o finančnih eh, pogojih, eh, predpogojih, ki so nujni, če ne bi delovali preventivno, če ne bi odpravili to škodo. Na Saškem, odkudar prihajam, eh, smo imeli velike težave zaradi poplav, veliko smo se naučili in videli smo, da je tukaj nujno, da spostavimo sodelovanje na ravni držav članic. To je bistvenega pomena. Pomembni so preventivni ukrepi, ki jih moramo na nek način uskladiti. Jasno je, da moramo imeti tukaj čezmejni okvir, ker ni dobro, če imamo preventivne ukrepe samo na eni strani meje, na drugi pa ne. Gre pravzaprav za to, eh, da ti komunikacijski kanali ustrezno delujejo. Poleg tega potrebujemo, kot eh, sem že rekel, nekakšen celovit pristop na čezmejni ravni, ker naravne sreče se ne ustavijo na določeni meji. Zato se moramo zelo učinkovito boriti na medvladni ravni proti tem katastrofam. Hvala, na koncu bomo našli čas še za gospod Papadopolo σε όσα έχουν λεχθεί. Θα προσθέσω αυτά που έχουμε γράψει στη γνωμάτευση. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želim le dodati še nekaj besed k temu, kar smo že slišali. Govorim kot poročevalko iz odbora Libe. Naš prispevek opozarja na naslednje. Poleg tega, kar smo slišali o solidarnostnem skladu, sistemu za zgodnje obveščanje ter sodelovanju, veliko pomena pripisujemo temu, da moramo spoštevati načelo nediskriminacije, še posebej pri odobritvah pomoči. Tukaj govorim o pomoči, ki je zagotovljena regijam. Ne bi smeli ravnati na podlagi diskriminacije med raso, vero ali čemorkoli že ne glede na to, kakšen je izvor ljudi, ki so bili prizadeti zaradi nesreče. Ti pomisleki niso relevantni, ko pride do nesreč. V takšnih nujnih primerih moramo zaščititi tudi človekove pravice. Hvala vam tudi za grško besedo, ki ste jo dali našim jezikom katastrof. Gospod komisar. Hvala lepa. Hvala tudi gospodu Ferreri. V imenu moje kolegice Kristadine Georgijeve, ki žal ni mogla priti v Strasbourg. Poročilo prihaja v zelo pravem času. Gospod Mikolašik, pravi imate. Vedno več nesreč se dogaja po svetu, pomislite samo na Pakistan ali pa Haiti. Ampak tudi v Evropi, naprimer v, v srednji Evropi. Omenili ste Medeiro, Portugalsko, Irsko, gospod Jar je omenjal poplave v Saški. Leta 2002 sem bil komisar odgovoren za regionalno politiko. Takrat sem s pomočjo gospoda Prodija razmišljal o uporabi solidarnostnega sklada in ta solidarnostni sklad že dobro uporabljamo. Seveda zaradi vse tega moramo to ohraniti v mislih, še vedno moramo izvajati postopke ter krepiti sposobnosti za odzivanje na nesreče Spodbujati moramo politike preprečevanja, kajti preprečevanje je vedno bolje kot zdravljenje. Zmanjšati moramo tudi posledice nesreč. Komisija se zavezuje, da bo ohranila ta uravnotežen pristop k preprečevanju, pripravam in odzivanju na nesreče. Gospod Ferreira, govorili ste o tem, kako pomembni so instrumenti skupnosti pri financiranju ukrepov v državah članicah. Omenjali ste tudi regionalne sklade, ki lahko podpirajo nacionalne ukrepe za preprečevanje ter seveda solidarnostni sklad. Gospod Kelly nas je opomnil na pomen tega sklada. Gospod Papadopoulos, povem vam lahko, da ga izvajamo objektivno. Seveda, vedno ni mogoče natančno oceniti pravil za izkoriščanje tega sklada, ampak vsekakor omogočamo, možnost za ponovno izgradnjo. Komisija pripravlja tudi katalog preventivnih ukrepov, ki bi jih države članice lahko sprejele, če želimo zagotoviti višjo stopnjo izvajanja in črpanja teh sredstev. Potem bomo prav gotovo pripravili ukrepe tudi za to naložbe v preprečevanje so zelo pomembne in tako lahko bolje ocenimo stroške popravil in ponovne izgradnje. Gospod Ferreira, kakor ste povedali, moramo pripraviti metodologijo, oceniti tveganja, vzpostaviti smernice, pri tem pa moramo upoštevati obstoječe smernice iz nacionalnih programov. Najboljšo prakso od tam lahko združimo v temeljno jedrno prakso. Naprimer, veliko se lahko naučimo iz požarov na portugalskem ali podnebnih nesreč. Do leta 2020 oziroma 2012 bomo državam članicam predstavili zelenin, zeleno knjigo za zaščito gozdov. Analizirali pa bomo tudi nesreče, ki vplivajo na Evropo. Izboljšati moramo svoje znanje in vednost o nesrečah ter vpliv, ki ga imajo. Potem pa bomo lahko bolj poglobljeno razpravljali o teh vprašanjih. Kakor veste, komisija in njen predsednik, ki me je prosil, da delam na tem, da bi imeli delovno skupino za zaščito v Evropi, da bi analizirali posledice cunamijo in tako naprej. Pod vodstvom gospe Georgijeve bo komisija predstavila predloge za to, da bi okrepili zmožnost odzivanja Evropske unije v primeru nesreč. Še vedno bomo delali na predlogih za to, da bi okrepili preprečevanje in zato menim, da je tisto, kar bo komisija storila in to, kar predlagate vi, da naj predlagamo državam članicam, to bo izpolnilo pričakovanja iz vašega poročila. Hvala. Very much indeed, Commissioner. Najlepša hvala, gospod komisar. In s tem smo zaključili to razpravo. Hvala, gospod Ferreira, za vaše poročilo. Glasovali bomo jutri opovdne in sedaj je tukaj končna točka dnevnega reda. Gospa Teokarus je napisala poročilo o zmanjševanju revščine in ustvarjanju novih delovnih mest v državah v razvoju. Sprva dajem besedo gospe poročilo.